Diamo inizio. Predlagam, da začnemo. Bene, buonasera a tutti. Dobro, lepo pozdravljeni vsi. Predlagam, da začnemo z današnjim zasedanjem odbora. Najprej bi sprejeli dnevni red. Če nimate nobenih pripomp, potem je dnevni red sprejet. Druga točka, sprejetje zapisnika seje, ki je potekala 27. marca Če nimate nobenih pripomb, saj ne do konca zasedanja, potem bo zapisnik seje sprejet. Tretja točka, sporočila predsednika. Naj vas opozorim na to, da ste vsi vabljeni na pogovor o nadaljnih perspektivah glede posameznih pravic kolegica Jegle organizira srečanje o dediščini in o tem boste govorili lahko danes v PHS 002. Danes popovdne, takoj po zasedanju našega odbora. Današnja seja se tudi prenaša preko spleta. Četrta točka. Kolegice in kolegi, z nami je komisar John Daly, ki ga tudi pozdravljam on je komisar za zdravje in varstvo potrošnikov. Hvala lepa, da ste spet z nami, gospod komisar. Veliko pobud obstaja, ki se nanašajo na dobrobit živali in tako naprej. Besedo predajem kar gospodu Dalju, potem pa bili besedo najprej koordinatorji, potem pa še vsi ostali, ki želijo besedo. Kolega John, izvolite. Eh, Hvala lepa. Gospod predsednik, spoštovane članice in člani odbora, v veliko veselje mi je, da lahko danes že tretjič govorim v tem odboru o strukturiranem dialogu. Sam sem komisar za zdravje in varstvo potrošnikov. Govoril bom o številnih temah, ki so seveda povezane z vašim odborom. Predvsem bom izpostavil tiste tematike, ki jih trenutno obravnavamo ali ki jih bomo obravnavali v bližnji prihodnosti, ter tiste teme, ki so še posebej zanimive. Upam, da bom pokril vse tisto, kar je zanimivega za vas, člane tega odbora, vsaj v tem uvodnem govoru. Seveda pa bom lahko odgovoril na dodatno vprašanje kasneje. Na začetku bi izpostavil dobrobit živali in dobro počutje živali. Kar nekaj vprašanj se pojavlja v zvezi s tem glede Evropske strategije za zaščito in dobrobit živali za obdobje 2012-2015 lahko povem, da pozdravljam vse pripombe parlamenta in tudi podporo parlamenta. Vem, da gospa Polsen pripravlja tudi poročilo na to temo. Spoštovanim članicam in članom bi tudi rad povedal, da se dobro zavedam, kako pomembno je ustrezno in celovito izvajanje zakonodaje Evropske unije z področja dobrobiti živali predvsem je pomemben vidik izvajanje najprej. Bolj bi morali poskrbeti za uresničevanje te zakonodaje, šele zatem lahko razmišljamo o novih korakih. Komisija se seveda zaveda tega, da bi lahko proizvajalci nosili dodatne stroške, ker bodo morali izpolnjevati okrepljene standarde z področja dobrobiti živali želimo, da bi to spoštovali, nekateri želite, da se pripravijo specifične smernice komisije, ko gre za prevoz določenih živali, naprimer krav, ovac, potem zajcev in domačih živali. Sam se zauzemam za celovit pristop želim, da bi vzpostavili splošne mehanizme, ki bi veljali za vse živali v okviru gospodarske dejavnosti. Strinjam se s tem, da je treba vzpostaviti splošno zakonodajno strukturo o dobrobiti živali, vzpostaviti treba tudi referenčne centre in komisija je že objavila javni razpis za pilotne projekte. Takoj, ko bo poročilo sprejeto, bom seveda upošteval tudi želje parlamenta za to, da bi v celoti upoštevali načela subsidijarnosti in sorazmernosti. Sedaj pa še dobrobit živali med prevozom. Zavedam se, da v parlamentu prenu, trenutno poteka razprava o tem. Predvsem govorite o tem, da bi omejili čas potovanja na 8 ur. To velja za živali, ki so namenjene za kolu. Sam sem preučil tudi razloge za sam prevoz živali. Živali v Evropski uniji so se vedno prevažale iz območij, ki so posvečena kmetovanju v območja, kjer so na voljo tehnologije in tradicije za to, da se te živali uporabi za izdelavo kakovostnih proizvodov. Pomembno je, da se upošteva tudi geografska razporeditev klavnic, vendar to pomeni, da morajo živali včasih potovati dlje kot v preteklosti. Podatki evropske industrije kažejo na to, da 60 do 70 odstotkov dobave največjim klavnicam prihaja iz prometnih poti, ki presegajo 8 ur. Večina teh živali prihaja iz držav, članic, kjer je ta ista klavnica tudi vzpostavljena. Sedaj ni pravi čas za to, da bi spreminjali uredbo v zvezi s prevozom živali, niti tega ne načrtujemo. Večina držav članic, deležnikov in komisija se seveda zauzemajo za učinkovito izvrševanje trenutno veljavne zakonodaje. Če bi to spremenili, bi povzročili razvodenelost in razdrobljenost naše zakonodaje, poleg tega bi oslabili naše sposobnosti za sklepanje dodatnih zakonodajnih predlogov. Osredotočiti se moramo na to, kako lahko izboljšamo uresničevanje zakonodaje. Še posebej želimo preučiti to, kako bi lahko bolj izkoristili sodobno tehnologijo, zato da se izboljša tudi nadzor nad premikom živali. Izvrševanje direktive o zaščiti prašičev. Glede izvrševanja naj omenim še direktivo o zaščiti prašičev. Ta direktiva se lahko znajde v podobni situaciji kot direktiva o dobrobiti kokoši neslic. Svet je leta 2001 sprejel prepoved posameznih staj za prašiče. Prehodno obdobje je 12 let, ker želimo, da bi omogočili enostaven prehod na nov sistem kmetevanja. S 1. januarjem 2013 pa bodo morale vse države izpolniti te zahteve. Do sedaj izpolnjuje te zahteve samo 16 držav. Kot smo rekli že na svetu, na zadnje 26. aprila bodo morale vse države do določenega roka tudi izpeljati to direktivo. Sicer komisija ne bo oklevala in bo sprožila tudi postopke zaradi neizvrševanja pogodbenih obveznosti potem pa še pozitiven parlamentarni odziv na predlog komisije, da se prvič in na prostovoljni ravni, na nacionalni ravni uvede ide, elektronski identifikacijski sistem za goveda. S tem predlogom bomo okrepili standarde na področju dobrobiti živali in varno hrano, istočasno pa bomo poenostavili življenje kmetom in ostalim deležnikom. Kar zadeva zootehnično zakonodajo v Evropski uniji, ko gre za prosto trgovino, za rejo živali, za uporabo genetskega materijala preko vzreje in proizvodnje. Moram reči, da je ta zakonodaja v zadnjih letih dobro delovala, vendar jo je treba uskladiti z Lizbonsko pogodbo. To tudi ponuja priložnost, da 11 vertikalnih zakonodajnih besedil vključimo v eno samo usmerjeno poenostavljeno uredbo. Predlog naj bi bil sprejet enkrat po poletju in upam, da bomo s tem predlogom dosegli zastavljeni cilj. Še naprej želimo spodbujati vzrajo in proizvodnjo živali visoke genetske kakovosti, sočasno pa podpreti tudi raznolikost genetske bioraznovrstnosti in zaščito nekaterih visoko kakovostnih proizvodov, ki so povezani s specifičnimi zootehničnimi in genološkimi pogoji. Komisija bi ob koncu leta rada sprejela še svežen štirih predlogov, ki se nanašajo na novo zdravstveno zakonodajo za živali in rastline. Še enkrat bomo pregledali zakonodajo z področja rastlinskega reproduktivnega materijala. Želimo posodobiti zakonodajo na tem področju in tudi uvesti ustrezne kontrole preko te uredbe. Naj se lotimo vsake od teh tematik posebej. Najprej zakonodaja, ki se nanaša na zdravje živali. S to novo zakonodajo bomo začeli izvajati v praksi načelo preventiva je boljša kot kurativa, s tem bomo zmanjšali gospodarske izgube, do katerih pride zaradi izbruha bolezni. Poenostavili, integrirali bomo zakonodajo z področja zdravja živali, ta je res obsežna, jo uskladili z Lizbonsko pogodbo, s tem bo zakonodaja bolj fleksibilna. Predvsej smo že napredovali v pripravljalnem delu in tudi deležniki in strokovnjaki za žalčanje to delo podpirajo. Potem podan je bil predlog za novo zakonodajo z področja rastlin. Želimo usmeriti trenutno veljaven sistem, ga uskladiti, preprečiti je treba vse grožnje, ki pretijo evropskim polščinam. Odpraviti je treba vse škodljivce, ki pretijo našim rastlinam, uvesti nove pesticide. Evropska zakonodaja bo poštevala tudi evropsko strategijo z področja biotske raznovrstnosti. Kot veste, imamo na voljo tudi zakonodajo o reproduktivnem rastlinskem materialu. Cilj je, da poenostavimo in uskladimo 12 trenutno veljavnih direktiv, da to združimo v en sam zakonodajni akt, s tem se bo zmanjšalo upravno breme in tudi stroški izvajanja. Poleg tega bomo začeli z registracijo posameznih vrst, ker želimo razviti rastlinske vrste, ki bi bile bolj odporne na sušo in na bolezni. Potem pa še uradni pregledi. Tudi tu želimo sprejeti novo uredbo, ker želimo predvsem utrditi trenutno veljavni pristop. Videli moramo, kakšne so naprimer dajatve, ko gre za inšpekcijske preglede, za nadzor nad preostalimi snovmi, ko gre za zdravila, ki se uporabljajo v veterini in ko gre za nadzor nad uvozom. Poleg tega bomo pregledali tudi svežen, ki se nanaša na fitosanitarno področje. Po poletju se bomo lotili tega vprašanja, opravili bomo tudi oceno učinka. S tem predlogom bomo vnesli manjše spremembe na številnih področjih, ker želimo utrditi izvajanje, stvari poenostaviti, jih narediti bolj jasne, zmanjšati želimo upravno breme, ne da bi s tem kakokoli ogrozili načela tega svežnja. S tem bomo tudi fitosanitarno zakonodajo uskladili za Lizbonsko pogodbo. Potem je tu še ena pomembna pobuda in sicer predlog komisije o vzreji GSO-jev. Državam članicam želimo dati možnost, da same povedo, ali želijo ali ne gojenje GSO-jev na ozemlju držav članic. Ta predlog je sedaj vstopil v odločilno fazo in upam, da bomo dosegli politični sporazum na svetu za okolje junija. Upam in tudi verjamem, da bosta parlament in komisija ohranila konstruktiven dialog, plodno sodelovanje pri tem pomembnem doseju, ker želimo v tem duhu doseči tudi pozitivni rezultat v okviru sveta pri drugem branju. Sedaj pa še eno vprašanje, ki se je v zadnjih letih izkazalo za zapleteno. Verjetno se spomnite, da na spravnem postopku lani nismo uspeli doseči dogovora glede novih živil in glede kloniranja. Kot veste, komisija trenutno kloniranje obravnava ločeno od preostalih vprašanj iz doseja o novih živilih. Do začetka leta 2013 nameravamo predstaviti nov predlog v zvezi s kloniranjem. Upam, da lahko računa tudi na vašo podporo, zato da bi podprli nov predlog o kloniranju in o novih živilih še pred koncem vašega mandata. S tem sem vam nakratko predstavil to situacijo glede ključnih vprašanj, ki so trenutno na mizi. Predloge v zvezi s tem bomo predstavili v letošnjem letu. So pa to tudi tematike, ki so trenutno zelo zanimive ali pa vas skrbijo. Vem, da igrate pomembno vlogo, tudi vloga institucij mora biti taka, da koristi vsem potrošnikom. Zato tudi tesno sodelujem z vami, ker želim, da bi naši ukrepi skupaj privedli do boljšega življenja naših državljanov. Veselim se že stališč članov tega odbora, predvsem pa želim razrešiti vse dileme in odgovoriti na vprašanja, ki jih imate. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, dragi komisar. Začnimo s koordinatorji. Veliko se vas je prijavilo k besedi, tako da prosim, da ste disciplinirani. Albert Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Najlepša hvala, gospod predsedujo, predsednik. Hvala lepa tudi vam, gospod komisar. Še enkrat bi se vama rad obima zahvalil da sta organizirala to srečanje v imenu skupine Evropske ljudske stranke, bi se vam rad zahvalil, gospod komisar, za zelo dobro sodelovanje, ki smo ga imeli do sedaj. Kadarkoli sem poslal vprašanje, ste mi vedno hitro odgovorili in to bi rad tudi javno povedal. To namreč ne velja za vse generalne direktorate. To sem želel res izpostaviti. Moram pa reči, da sem zelo zadovoljen, da ste danes z nami ne želim se lotevati tistih vprašanj, ki ste jih sami izpostavili, to bodo storili moji kolegi, bi pa to priložnost izkoristil zato, da predstavim problem, s katerim se ukvarja moja regija, Bavarska. Namreč 14 tisoč majhnih kmetij je pri nas, ta regija je seveda zelo bogata tudi z majhnimi jezeri, kjer najdemo različne ribje vrste, tudi krape, naprimer. Zato imamo precejšnje težave z uredbo, ki se nanaša na ribje parazite in zajedavce. Če bi res to izvajali, potem bi se zgodilo, da številne ribogojnice ne bi več smele vzrajati to vrstnih rib v naših jezerih. Mi vas seveda vabimo, da obiščete našo regijo, tako da se na lastne oči prepričate, kakšno je trenutno stanje. Namreč, kolikor vem, ta epidemija, ki se je razširila med ribami, nikakor ne vpliva na zdravje ljudi. Zato se mi zdi, da bi morali storiti vse za to, da bi to bolezen, ki ste jo sami unesli na seznam v prilogi, črtati, zato da bi dopustili tudi to vrstno dejavnost, ki je res obrobna. Potem pa še glede prevoza živali. Vedno več klavnic zapira svoja vrata tudi zaradi obveznosti izvajanja Evropske uredbe. Mislim, da bi morali imeti na voljo predpise, ki bi omogočili tudi majhnim klavnicam, da se obdržijo v prihodnosti. Če se bodo vse klavnice zaprle, bo to privedlo do še daljšega obdobja prevoza za posamezne živali zaradi zahtev komisije se pravzaprav zapirajo ena klavnica za drugo v številnih regijah. Zato bi morali najti dobro rešitev in računam na vašo pomoč. Upam, da boste omogočili, da tudi majhne klavnice še naprej opravljajo svoje delo. Hvala. S tem boste tudi skrajšali seveda čas za prevoz živali. Hvala. Hvala lepa, Albert. Luis, potem pa George Albert. Pisarju, eh, ki je prioridades da Comissão. Hvala lepa, gospod komisar. Omenili ste, kakšne so prednostne naloge komisije za prihodnje leto. Moram reči, da ste s tem odgovorili tudi na naše pomisleke. Mi seveda z velikim zanimanjem čakamo na vse predloge, ki ste jih omenili, še posebej, ko gre za zakonodajo z področja zdravja rastlin. Vemo, kakšne grožnje pretijo Evropi, te so obsežne in nas precej skrbijo, poleg tega omejujejo našo konkurenčnost. Seveda komisar danes ne bo mogel kaj dosti povedati o vsebini teh predlogov. Vseeno pa bi rad povdaril, da tem vprašanjem dajemo velik pomen, zato si želimo, da bi čim hitreje sprejeli tudi zakonodajo z tega področja. Še par podrobnih zadev bi rad izpostavil. Govorili ste o gensko spremenjenih organizmih. Številni uvozniki mi pravijo, da je pravzaprav nemogoče razlikovati v Rotterdamu, naprimer, katere so posamezne sledi v proizvodih, kaj se lahko uporablja za prehrano ljudi, kaj za prehrano živali. Tako da bi morali to vprašanje nekoliko bolj odblizu pogledati v okviru komisije. Zanima me, če se komisar strinja z našimi pomisleki. Zanima me tudi, če ima komisija kakšne dodatne načrte v tem smislu. Potem pa je tu še vprašanje različnih vrst tobaka, ki ga proizvajamo v Evropi in ki naj bi bil škodljiv za zdravje. Zanima me, ali komisija namerava spremeniti direktivo, ki se nanaša na tobačne proizvode. Potem, gospod komisar, pa je tu še niz drugih vprašanj, ki bi jih rad izpostavil, ampak se bom zaenkrat vzdržal. Hvala. Grazie, Luis. Hvala, Luis. George Lyon, potem pa Jim Nicholson. Uh. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil komisarju in se mu zahvalil za zelo dober delovni odnos, ki ga je vzpostavil s tem odborom. Moram reči, da to cenimo. Ta odnos je za nas izjemno pomemben. Sam bi se rad dotaknil vprašanj, ki ste jih sami izpostavili in bi prosil za dodatna pojasnila. Najprej dobrobit živali in strategijo v zvezi s tem. V celoti podpiram vaše stališče, da je izvrševanje zakonodaje ključnega pomena. Ne potrebujemo dodatnih zakonov. Tisto, kar je nujno potrebno, je, da se veljavna zakonodaja uresničuje povsod po Evropski uniji tako da vas podpiramo glede tega. Kar zadeva 8-urno omejitev prevoza, naj povem, da se strinjam z vami, da bi morali uresničevati trenutno veljavno zakonodajo. Torej 8 ur na škotskem bi pomenilo, da številni kmetje na otokih in odročnih regijah spoh ne bi mogli prepeljati svojih živali na tržnico ali v klavnico, če bi to omejitev dejansko uvedli vedno se je treba držati znanstvenih podatkov. Glede teh osmih ur nimamo nobenih znanstvenih dokazov, zato se mi zdi, da ko se odločamo o dobrobiti živali, moramo upoštevati predvsem znanstvene izsledke. Potem direktiva o prašičih. 16 držav članic naj bi do konca leta v celoti izpolnilo obveznosti, tako ste rekli. Zanima me, ali boste sprejeli kakšne ukrepe proti državam, ki ne izpolnjujejo teh obveznostih. Boste tožili. Zanima me, če bi bili pripravljeni sodelovati z parlamentom, ki želi, da bi tudi velike maloprodajne centre ustrezno preverili. Namreč želim si, da bi tudi maloprodajne akterje prisilili, da uresničujejo to zakonodajo, ker bi s tem pospešili celoten postopek. Potem pa si želim, da bi sprejeli tudi kakšno pobudo, ki bi veljala za maloprodajni sektor, zato da bi tudi maloprodajni sektor sprejemal samo prašiče meso, ki ustreza vsem standardom. S tem bi seveda pritisnili tudi na dobavitelje. Jajc niste omenili, zato me zanima, kaj se dogaja na tem področju, kdaj bodo vse države v celoti spolnevali obveznosti z tega področja. Imate kakšne številke v zvezi s tem? Še zadnji dve vprašanji, ki ste omenili namreč želite si doseči politični sporazum o GSO-jih, o gojenju teh rastlin na junijskem svetu, naj bi se o tem pogovarjali. Zanima me, ali imate že pripravljeno zakonodajo v zvezi s tem, kako jo nameravate uresničevati, potem pa še predlog o novih živilih, kakšna je časovnica trenutno glede tega vprašanja. Vem, da se trenutno posvetujete, ampak. Zanima me, ali bo zakonodaja prišla do parlamenta še pred iztekom našega mandata, torej še pred letom 2014. Hvala. Grazie, George. Hvala lepa. Sedaj Jim Nicholson, potem pa Martin. <clears throat> Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad izrekel dobrodošlico komisarju. Zelo jasno ste povedali, kakšne spremembe nas čakajo, na čem delate. Izpostavili ste zelo raznolika področja. Naj povem, da se v celoti strinjam s pomisleki Georgea Lajona. Namreč teh osem mur smo kar tako potegnili nekje iz zraka. Kaj se bo dogajalo potem s tistimi bolj odaljenimi regijami v Evropi? Zelo previdni moramo biti pri tem predlogu. Uporabiti moramo najboljše mehanizme in orodja, ki jih imamo na voljo skušati bi morali zagotoviti dobrobit živali, to potrebujemo. Tudi znanstvenega stališča smo bili seveda deležni določenih kritičnih pripomb glede teh ur. Vem, da obstaja 16 držav članic, ki naj bi izpolnile obveznosti iz direktive o prašičih, ampak lani tak čas komisar smo se pogovarjali o dobrobiti živali, omenjali smo prepoved glede kokoši, ampak naj bo jasno, da se vsem pogovarjamo z vidika dobrobita živali. Ustrajali smo na tem, da bi živali, ki so namenjene za proizvodnjo naše hrane, morale biti bolje obravnavane. To je ključno pri vsem tem. Tisti, ki želijo ta argument obrniti na glavo, pravzaprav krivijo Evropo, ker je uvedla te predloge, ampak zresniti bi se morali. Ali boste te prepovedi uresničevali, zato da bodo delovale, dejansko ne potrebujemo dodatne zakonodaje. Zakonodaja, ki jo imamo na voljo, mora biti uresničena v praksi in to je največji izziv, s katerim se soočamo. Vsi se bojimo seveda v teh časih, ko se celo vlade soočajo s težavami pri iskanju dodatnega sredstva. Dodatnih sredstv za kmete je še toliko težje potem izpolnjevati določene standarde kar pomeni, da bi jim predvsem mi morali poskrbeti, da tisto, kar počnemo, je čemu namenjeno in da stvari prav počnemo. Gospod Kapula Santoš je omenil tudi to, kaj se zgodi na primer z GSO semeni, ki pridejo v Rotterdam. Kako bomo vedeli, kaj je namenjeno Evropski uniji in kaj ne? Kdo lahko izvaža v Evropsko unijo in kdo ne? Ko je enkrat zadeva v pristanišču, je težko ugotavljati odkot prihaja to blago in ali je kraj, odkot prihaja to varno. Ne moramo se vedno znova ostreliti v koleno, gospod komisar. Ko sprejemamo nove stvari, potem pa jih ne uresničujemo. Hvala. Grazie, Jim. Hvala lepa, Jim. Martin, potem pa Agnew. Ja, komisar, von unsere... Spoštovani gospod komisar, tudi sam bi vas rad pozdravil in dodal nekaj k temu, kar je že bilo rečeno in to je odprava nične tolerance za ovoz živil. Vemo, da ste zelo premišljeno delovali. Če ne, sploh ne bi dovolili uvažanje gensko spremenjenih organizmov. Vem, da obstajajo zelo živahne razprave, glede tega nam lahko kaj bolj konkretnega poveste, kaj načrtujete in kako bo to izgledalo. Kot drugič, slišali smo, da ste tudi napovedali nično toleranco pri drugih vprašanjih in eh, zanima nas. Glücklich, das zeigen alle Statistiken der letzten Jahre. Sie haben gesagt, dass. Torej, um, dejali ste, da upate, da boste med danskim predsedovanjem dosegli dogovor glede genske tehnike. Vemo pa, da danski predlog ni v ničemer podoben tistemu, kar smo pripravili v Evropskem parlamentu. Mi smo zahtevali jasne pogoje za upravo genske tehnike v praksi. In to ni tako natančno določeno urejeno v danskem predlogu. Potem imamo še vprašanje novih živil. želite to ločiti do vprašanja kloniranja. Zanima me, kako konkretno boste ukrepali na tem področju in v kolikšni meri boste upoštevali predlog Evropskega parlamenta. Ne moremo si več privoščiti neuspeha teh pogajanj in dogovora. In posledica tega je bilo, da nimamo več nobenih pravil za uvoz v prihodnosti boste torej sprejeli tisto, kar je bilo sprejeto že v preteklosti, ali boste predlagali kaj novega. Sedaj pa še uporaba antibiotikov v kmetijstvu. Ne vem, če poznate študijo iz Nemčije, kjer smo opravili študijo uporabe antibiotikov pri živilih, kjer se uporablja antibiotikov v, v obdobju 30 dneh. Boste še razširili akcijski načrt ali pa boste omejili uporabo antibiotikov na koncu. Upam, da, dobim, da bomo dobili odgovor. Pred šestimi meseci smo vam namreč poslali že pismo, na katerega še nismo dobili odgovora. In še za konec zdravje rastlin in zaščita rastlin. Vi ste omenili vrste, ki so še posebej odporne na sušo. Mi namreč izgubljamo zelo veliko raznovrstnosti med rastlinami in zanima me, če boste ukrepali, da bomo ohranili gensko raznolikost naših rastlin. Hvala lepa. La parola gnju. Hvala lepa. Agnjo, potem pa bomo zaključili s koordinatorji in slišali kratek odgovor komisarja. Uh, right, Gospod komisar, zagotovo boste razumeli, da vam moram najprej reči, da je mi je vedno težko, če moram začeti govor s tem, da komisarju ne čestitam. Naj povem, da moram najprej povedati par besed o direktivi o prašičih. 16 od 27 držav naj bi do dneva D izpolnilo vse zahteve. Komisija mora najti odgovor na vprašanje, kako proizvajalci v teh državah sploh lahko izpolnjujejo standarde, če ne delujejo več v okviru industrije, kar pomeni, da bo vse skupaj vplivalo tudi na stopne proizvodnje. Potem se morate vprašati tudi, ali te države samo govorijo komisiji to, kar želi slišati in se s tem kupujejo čas. Kar zadeva preostalih 11 držav, pa moram reči, da je sramotno, da se niti ne pretvarjajo, da izpolnjujejo zahteve ali pa da se sploh trudijo, da bi to storile. Kako bodo potem britanski proizvajalci naprimer sploh lahko še delovali. Pomembno je, da komisija jasno opredeli celotno sliko. Sicer se bo zgodilo, da bomo uvažali nekakovostno prašiče meso iz tujine, potem se bodo uvedle tarifne uvire, ki pa jih bodo ti tuji izvozniki preskakovali. Poleg tega Španija sedaj uvaža jajca baterijskih kokoši iz Mehike, zato ker pri nas velja prepoved. Kar zadeva zakonodajo, uresničevati jo moramo. Martin Hausling je rekel, da vrste izginjajo. Martin, vrste ne izginjajo. Lahko povem, da rejci vedno shranjujejo določen dodatne vire, ker ne vejo, kdaj jim bo spet prav prišla kakšna vrsta. Hvala. Hvala, Hvala Gnjo, sedaj pa komisar, ki bo odgovoril koordinatorjem, nadaljuje pa potem Delange. Hvala. Okay, Najlepša hvala. Skušal bom odgovoriti na vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. Najprej koordinatorji, gospod Des. Um, these type of diseases. Herpes v vašem volivnem okrožju. In eh, to bolezen smo upoštevali in takšne vrste bolezni smo upoštevali tudi v novi zakonodaji glede živnoreje, glede klavnic. Se popolnoma strinjam z vami. Več ko zapiramo klavnice, daljša je pot, ki jo morajo opraviti živali do klavnice. Naši državljani nasplošno krivijo evropsko zakonodajo za takšne negativne posledice. Vendar pa obstaja velika prožnost v naši zakonodaji glede higijenskih ukrepov, ki jih lahko spremijo same države članice. Vendar pa jih države članice ne izvajo in jih ne prenesejo v svojo nacionalno zakonodajo, potem pa krivijo Evropsko unijo. Zato moramo najprej razložiti, da mi, Evropski parlament, komisija in svet, smo občutljivi za različne zahteve in potrebe manjših klavnic. Pred kratkim se bil na konferenci s kolegom eh, Dacijanom Čološom, kjer smo govorili o novih živilih. In tam smo imeli poseben primer avstrijskih kmetov v avstrijskem gorovju, kjer bi radi prodajali proizvode in meso, ki izhaja iz živali, ki jih redijo sami. To je nekaj, kar lahko storimo, vendar pa potrebujemo več prožnosti. Vendar pa moramo poštevati higijenske standarde. Vendar pa, kot veste, imamo različne ukrepe in uredbe za različne priložnosti. In glede vsebine uredbe, Luis, mislim, da lahko eh, rečemo, da smo opravili oceno vpliva, ki smo jih opravili pri, v primeru vseh naših predlogov. Vendar pa vam lahko zagotovim, da se bom srečal z vsemi, ki jih zanima to področje, preden stvar zaključimo, zato da bomo imeli neposredni vpliv na naše predloge. Vem, da se ne bomo vsem strinjali, vendar pa bom razpravljal in se pogovoril z vami in bom odprl, odprl za vse predloge. Sedaj pa še gensko spremenjeni organizmi, še posebej glede zelo majhne prisotnosti gensko spremenjenih organizmov. Pred nekaj meseci smo sprejeli pravila glede uvoza krme v Evropo. To je stopilo veljavo pred nekaj meseci in sedaj analiziramo posledice in pa vprašanja, ki so se pojavila v času tega procesa. Zaenkrat kaže, da so stvari potekale dobre in da smo mehanizem za merjenje sprejeli skupaj z Evropskim parlamentom in svetom. Sedaj pa preučujemo možnost, da bi to uvedli, torej ta mehanizem za merjenje uvedli tudi za primer živil. Uvedli smo nove mehanizme zato smo dobili dosti bolj praktične načine za merjenje. Vendar pa v primeru semen nismo preučili nobenih takšnih možnosti. Verjetno bomo enak mehanizem, ki smo ga uporabili za uvoz krme, uporabili tudi za živila glede tobaka. Res je, da pripravljamo direktivo za tobak. Zdravje je prvotnega pomena. Tobak in kajenje je eden največjih povzročiteljev smrtnih žrtev v Evropi. Vendar pa naj vas pomorim glede nečesa mi preučujemo arome in drugi dodatke. Vse sestavine in arome, ki jih uporabljamo za plemenitenje evropskega tobaka, zato da lahko konkurira na svetovnem trgu, bo vprašanje, ki ne bo prizadeto zaradi tega, ko bomo zaključili proces, ki je zelo zapleten, ko gre za oceno vpliva, bomo tudi o tem poročali in se pogovorili z vami o vseh vprašanjih, ki se bodo pojavila. Vendar pa, kolikor vem, naš predlog ne bo prizadel kmetijski sektor tobaka razen če bo šlo za zmanjšanje uživanja tobaka, kar pa je drugo vprašanje. In še drugo vprašanje glede tega, da se moramo osredotočiti na uveljavljanje in izvajanje in to na znanstveni podlagi. Naslednji teden bom prejel milijon podpisov o času prevoza popolnoma razumem skrbi, popolnoma razumem, da ste proti zlorabam, vendar pa mislim, da se moramo vsi potruditi, da se borimo proti zlorabam. Kot sem že povedal v mojem govoru, se moramo sedaj osredotočiti na to, da na najboljši način izvajamo pravila in standarde glede prevozov če bi uporabljali obstoječo tehnologijo, bi lahko zagotovili, da se uredbe, ki jih imamo, izvajajo. Danes na mojem iPadu lahko sledim vsem letalom, ki trenutno letijo po svetu. Tehnološko je vse mogoče in lahko spremljamo ves prevoz živali. Torej, to lahko vključimo v naš sistem in če kdo krši pravila, nas bo sistem na to opozoril. Reš, rešitev pa ne bomo našli samo mi v komisiji, ampak potrebujemo tudi države članice, ki bodo pristale na centraliziran sistem nadzora. Gre namreč tudi za čezmejno vprašanje. Glede svinskega mesa, tukaj se strinjam z nami. In sodelovali bomo s prodajalci nadrobno, da bodo zagotovili, da bomo izvajali našo zakonodajo. Organizirali smo že konferenco na to temo, kajti mi mislimo, da lahko veliko storijo na terenu za to, da zagotovijo, da se uredbe izvaja. Kar lahko storimo, to tudi počnemo v okviru naših pristojnosti mi naše pristojnosti uporabljamo do konca, izkoriščamo vas potencijal. Naj vam dam primer odprtih vprašanj z državami članicami. Ko smo ustrajali pri tem, da ne bo prekoračenja časovnih rokov, sedaj sploh več ne prosijo za podaljšanje rokov, ker vedo, da do takšnega podaljšanja ne bo prišlo. Vemo, da se sedaj osredotočajo bolj na izvajanje in na skladnost. To seveda stane, zato jih spodbujamo, da uporabljajo strukturna sredstva, zato da spremenijo strukture in sistem da bo vse potekalo v skladu z zakonodajo. Mesečno organiziramo tudi sestanek s trokovnjaki in naše stališče je, da do konca leta dosežemo popolno spoštovanje zakonov. Upam, da bo do tega prišlo, vendar pa vse kaže na to, glede na to, kako nam poročajo o tem iz držav članic vendar pa ne morem brati misli in verjamem pa v profesionalnost in resnost držav članic. Kaj, če nam sedaj lažejo, jih bomo čez 3-4 mesece ujeli na laži. Zato moramo zagotoviti, da bodo resnično spoštovali pravila in zakonodajo in da nam predajajo resnične in točne podatke. Strinjam se z gospodom Nikolsonom, da mora vprašanje prevoza temeljiti na znanstvenih dognanjih. In v Evropi očitno vsi krivijo Evropsko unijo, vendar pa moramo sprejeti odločitve tudi glede standardov in delamo po svojih najboljših močeh. skušamo doseči, da bi pravila bila v skladu z vprašanji in skrbmi, ki se pojavljajo med vami, med kmetovalci, med okoljevarstveniki. Mi želimo vključiti vse interese vseh in skušati najti dober kompromis. glede tega, kar je dejal gospod Heisling, uh, GSO. Prišlo bo do spravnega postopka in upam, da boste svet in parlament našla rešitev in sredno pot za praktično rešitev. Upam, da bomo potem lahko dobili. Dobro, rešitev. Ko je Evropski parlament predstavil stališče, smo dejali, da se strinjamo z večino njihovega stališča. Sedaj je še svet pripravil predloge, ki vsebujejo nove elemente. O tem je treba še naprej razpravljati tudi v odborih v Evropskem parlamentu glede kloniranja. Lahko rečem, da je moje stališče, kot sem že podaril v okviru razprave o novih živilih, da bomo pripravili popolnoma ločen predlog o kloniranju, ki bo ločen od novih živil. Sodeloval sem na odboru Envi in jim predstavil možen postopek moja želja in predlog je, da nadaljujemo z novimi živili, da izuzamemo kloniranje. Mogoče bi lahko sprejeli začasne varovalke, istočasno pa počakali na oceno vplivov, ki že poteka o direktivi o kloniranju. Potem pa bomo pripravili predlog in o tem razpravljali posebej vendar pa se strinjam z vami, da ne moremo zopet sprejeti novega postopka, ki nas ne bo pripeljal nikamor. Seveda je pobuda novih živilih odvisna tudi od odločitve Evropskega parlamenta. Če ne bomo dobili zelene luči iz Evropskega parlamenta, bomo pripravili dve novi direktivi, ko bosta obe pripravljeni. Slepa uporaba antibiotikov v kmetijstvu. Strinjam se z vami, da se antibiotike prekomerno uporablja. Ko smo pripravili našo komunikacijo o odpornosti na mikroorganizme smo to tudi povdarili večkrat javno, da je problem odpornosti na antibiotike, problem, ki izhaja iz zlorabe pri ljudeh in v veterini. Zato moramo rešiti obe vprašanji Škandalozno je, da 90 odstotkov živali zdravijo z antibiotiki dvakrat na leto. Gre za prakso zlorabljanja. Imamo že uredbo, ki določa, da če se takšna zdravila uporabljajo v živinoreji, v kmetijstvu, mora veterinar biti prisoten in odobriti takšno uporabo. Mislim, da sem sedaj odgovoril na vsa vprašanja v sklopu teh odgovorov. Najlepša hvala. Hvala lepa, komisar, za te prve odgovore. Veliko stvari je bilo izrečenih, tako da vse, ki ste prijavljeni k besedi, 13 vas je, pa še kdo bo prosil za besedo, tako da vas res prosim, da se držite nadaljenega časa, sicer komisar ob koncu ne bo imel več časa. Telange, potem pa ostali. Uh, Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Bila sem zelo stroga do komisarja, ko je bil tukaj v odboru, ko je govoril o prepove, prepovedi klet. Ne bom pa se več tako eh, razburjala. Ko ste govorili o kletkah, o prevozu, ste dejali, da potrebujemo strožje in bolj natančno izvajanje. S tem se strinjam. Vendar pa do tega ne bo prišlo, če ne bomo opravljali bolj pogostih, nenapovedanih nadzorov. Države članice so odgovorne za nadzor in za kazni. Torej, tega vprašanja ne bomo rešili, če ne bomo našli čudežne rešitve, čeprav tega v primeru klet še nismo dosegli. Torej, mi potrebujemo nenapovedane preglede in nadzore, da bomo resnično kaj dosegli. Zato bi rada slišala vaš odgovor glede tega. Sedaj pa imam vprašanje glede nove zadeve in to je, da dobimo vedno več informacij o goljofijah in ponaredbah pri proizvodnji hrane in živil. Ne vem, če je to posledica gospodarske krize, vendar pa nam strokovnjaki pravijo, da so dobili vtis, da je takšnih nepravilnosti vedno več. Vidimo primere industrijske soli, ki konča svojo pot v kruhu v pekarnah. Potem vidimo določene industrijske sestavine, ki se znajdejo v bombonih. Torej ste tudi vi dobili takšen vtis, kako bodo vaše službe zagotovile, da bomo zaščitili naše potrošnike v času gospodarske krize, ko so cene za, zelo visoke za proizvodnjo. Se boste še bolj potrudili za rešitev tega vprašanja? Grazie, signor Presidente. Io... Hvala lepa, gospod predsednik komisarja, ki se mu sicer zahvaljujem za današnjo prisotnost in da nam je na voljo. Opozoril na to, da smo januarja letos v parlamentu z veliko večino in sicer tudi na pobudo našega odbora sprejeli resolucijo o o metanju hrane stran. V tej resoluciji smo zapisali tudi, da bo leto 2014 primerno leto za razglasitev boja proti temu, da bi hrano metali stran. Pomembno je, kakšne odločitve sprejema komisija, pomembnejše pa je tudi to, kakšnih odločitev komisija ne sprejema. V številnih parlamentih so se zganili mnogi poslanci, ker so želeli na nacionalni ravni uvesti enako zahtevo. Moram reči, da me prav zanima, ali bo komisija podala pobudo v zvezi s tem. Morda vi osebno. Želimo si, da bi leto 2014 razglasili za evropsko leto boja proti metanju hrane stran. Poleg tega bi seveda sprejeli lahko še kakšno direktivo, ampak o tem bomo govorili v pravem času. Hvala. Gospod Karona, Magines, potem pa Rans Garcia. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Rada bi zastavila vprašanje v zvezi s časovnico dveh zakonodajnih svežnjev, ki jih nastrpno pričakujemo in to je svežen o veterinarskih zdravilih, ki ga pričakujemo letos, vendar pa se sedaj bojim, da tega svežna ne bomo dobili do naslednjega leta. <clears throat> Zanima me, zakaj je prišlo do te zamude. Vemo, da je to zelo pomembno vprašanje za določene živalske vrste in tudi za določene države članice nam lahko, prosim, poveste v odboru, če boste pripravili ta predlog prej kot naslednje leto. Potrebujemo še zakonodajni svežen o zdravju živali in rastlin, o nadzoru krme in semen. Tudi pri tem primeru pričakujemo zamudo pri pripravi zakonodajo. Vi ste zakonodajalec in pričakujemo vaše predloge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 živali, me zanima, če je utemeljeno, da omejimo prevoz v klavnico na 8 ur, vendar pa tega ne omejujemo pri druge vrsti, vrsti prevozov. Zanima me, zakaj omejujemo časovno prevoz do klavnice, pri drugih primerih pa ne. Tako bi iz direktive bili vzeti 60 odstotkov prevozov pri um, prevozu svin. Pripravljate direktive za fitosanitarno področje že od septembra lani pričakujemo zakonodajni predlog o uporabi sredstev fitosanitarnih sredstev. Kaj ti danes v odboru za peticije smo videli, da so proizvajalci agrumov nezaščiteni zaradi tega, ker nimamo zakonodaj za manjše uporabe, imamo pa pet bolezni, ki prizadanejo te proizvajalce na leto v Evropi. In še eno vprašanje, nova zakonodaja o novih živilih in kloniranje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 Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, najlepša hvala, da ste prišli k nam in da nam odgovarjate na vprašanja. Sedaj pa uredba o higijanskih standardih v klanicah. Mislim, da je uredba zelo prožna, vendar pa stroški tukaj igrajo zelo pomembno vlogo, kot tudi razdelitev stroškev. Manjše klavnice so zelo prizadete zaradi novih pravil. Države članice morajo tukaj ukrepati, zato to vprašanje zasluži večjo pozornost. Mogoče bi morali odpreti nekaj teh manjših klavnic. Sedaj pa še uredba in zakonodaja o zaščiti živali. Dobro je, da imamo nadzore in sankcije, vendar pa sem prepričana, da če bomo dobili okvirni zakon, ki bo podoben zakonodaji o živilih, bomo stvari olajšali. Potrebujemo jasen okvirni zakon in zakonodajo, s katero bomo določili načela za dobrobit in blagostanje živali in tudi določili, kdo je odgovoren in kako se porazdelijo pristojnosti. Zato bi bili nadzori in sankcije dosti lažji. Sedaj še nekaj o nadzorih v strategiji, ki, o kateri bomo glasovali, potrebujemo vrsto omejnikov. Naprimer, če imamo prehodno obdobje med pet in deset let, potem mora imeti komisija pravico, da opravi inšpekcijo in da dobi jasne odgovore od držav članic glede tega, koliko časa bodo porabili za izvajanje. Sedaj v tem trenutku pa morate počakati na to, da se zakonodajo izvaja in komisija eh, potrebuje več časa za ukrepanje. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo. Per quanto riguarda la questione del trasporto di... Najlepša hvala, gospod komisar. Ko gre za prevoz živali, popolnoma podpiram vaše stališče. Prepričan sem, da je mm, dobrobit živali zelo pomembna v času prevoza za same živali. V tej razpravi veliko krat pozabimo na to, da moramo prevažati živali 10-12 ur, če pa imamo omejitev 8 ur, jih moramo spustiti iz prevoznega sredstva in jih zapreti nekam drugam, kar je seveda za njih še slabše. Sedaj pa še vprašanje iz Italije. Uh, gre za čebelarstvo. V zadnji uredbi Evropskega parlamenta o zdravju čebel smo govorili o prepovedi uporabe posebnih kislin, formične kisline, zaradi tega, ker gre za kislino, ki ni bila nikoli registrirana, zaradi tega, ker gre za snov, ki se je ne uporablja v veterini. Zaradi tega, tega sredstva ne moremo več uporabljati v čebelarstvu. To predstavlja velike težave za čebelarje v Italiji. Se spoznate na to problematiko in kako jo mislite rešiti? Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Reiners. Potem pa gospa Jus. Ja, danke. Erst einmal bedan- Najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila, da ste prišli k nam na to razpravo. Mislim, da lahko vodimo zelo dobro, dober dialog eh, z vami. Najprej bi se rada navezala na vprašanje, ki ste ga že omenili, to je uporaba antibiotikov. Dejali ste, da se antibiotike lahko uporabi samo v prisotnosti veterinarja. To seveda zveni dobro, vendar pa kako bi lahko to dosegli tudi v primeru večjih živali. Nimamo naprimer ne posod dovolj veterinarjev, da je ta takoj prisoten ko gre za akutno bolezen, mastiti se naprimer pri kravah, kjer je krava v bolečinah, ima visoko vročino, torej gre za to, da zaščitimo žival z uporabo ali pa z neuporabo. Torej, imamo vedno več vprašanj glede prisotnosti 5P-ja v živilih. In v jajcih ne gre samo za evropski problem, ampak tudi za problem drugot. Torej, kako boste ukrepali glede tega? Gre za osebnost, ki ni vedno škodljiv za človeka, kako boste to rešili v okviru zaščite potrošnika. Torej, če imamo živinorejo na prostem, potem pustimo, da se živali same prosto pasejo in jih ne moremo zaščititi pred vsemi vplivi in dejavniki iz okolja. Najlepša hvala. Nam sedaj gospa Ajuso, potem pa gospod Nikolesko. Najlepša hvala, gospod predsedujoči in gospod komisar, za vaše odgovore. Dobro veste, kaj me skrbi, ker sem vam to že veliko krat povedala. Mi imamo najstrožjo zakonodajo za blagostanje živali, um, glede uporabe pesticidov in tako dalje to velja v Evropski uniji. Vsa, vse, kar uvozimo, pa ne izpolnjuje teh kriterijev. Mi izvajamo zelo stroga pravila, vendar pa uvažamo živila, ki so bila proizvedena in pridobljena ceneje, ki ne izpolnjujejo teh pravil. Uvožena živila vsebujejo od 5 do 6 krat več pesticidov kot naša živila. Mi pa zaradi invazij žuželk ne moremo pridelovati določenih predelkov. Potem pa imamo jajca kokoši, ki so nesla jajca v dosti manjših kletkah kot jajca mi to zahtevamo od naših kokošje rejcev. Zakaj v Evropski uniji ne opravimo kampanje in je ne izvajamo tako, da bi razložili našim potrošnikom, da so naši proizvodi dražji zaradi tega, ker ščitimo potrošnike in zakaj ne preprečimo tega, da bi uvoženi proizvodi, ki ne izpolnjujejo naše kriterije, bili prepove, prepovedani. Tako bi lahko zaprli naše meje pred takšnimi proizvodi, tako bi zaščitili tudi naše kmete. Veliko krat sem že zastavila ta vprašanja, na katera sem dobila odgovor in zato bi vam rada povedala, da. Poveste vašim sodelavcem, da ko odgovarjajo na vprašanje, ne odgovorijo na vprašanje, ki je bilo zastavljeno. Hvala lepa. Dziękujem bardzo, pan poseł. Hvala lepa. Gospod Nikolesku je naslednji. Potem pa bo na vrsti gospod Korej za Muri. Pan posel Nikolesku. Gospod Nikolesku. V takim razi poprosimo pani posel. Je pani posel Korej za Mora, bardzo proszę. Potem gospod Korej za Mora. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Moje vprašanje je povezano z revizijo direktive o tobaku. Zelo sem zadovoljna, da ste dejali, da ta direktiva ne bo negativno vplivala na kmetijstvo in na ta kmetijski sektor. Vendar pa bo po mojem mnenju ta direktiva resno prizadela proizvodnjo ta tobaka. Gre za sektor, ki pokriva veliko delovnih mest. ta sektor pomeni zelo veliko delovnih mest v Tajaveli, naprimer v Ekstremaduri, kjer prebivalstvo nima drugih možnosti za zaslužek. Ste preučili vse negativne posledice te direktive v celotni verigi proizvodnje, kot tudi za končnega potrošnika v Evropski uniji? Mar ne mislite, da bi bilo nujno, da uvedemo evropski zakonodajni okvir, ki vsebuje zakonodajo, ki je v nasprotju z načelom sorazmernosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod komisar mora oditi ob pol petih, zato prosim naslednje govorce, da so zelo kratki. Sva povesti. Naslednji. Oui, je vais être assez bref. Kolega. Ja, zelo na kratko. Omenil bom splošni okvir. Današnji predlog komisije gre v isto smer. Poenostavljanja. Zato, da bodo stvari lažje. Kaj pa me preseneča? Istočasno tu vidimo, da je razprava ponovno bolj nacionalizirana. Več po besedah imele države obstaja pa tveganje za genetsko spremenjene organizme in zato moramo imeti evropsko razpravo. Poskrbiti moramo za to, da imamo pravo evropsko zakonodajo. Nevarno je to, da bi želeli izhajati iz nacionalnega okvirja. Pri pesticidih vidimo težave. Danes imamo evropsko zakonodajo o tem ampak pri pridelavi sadja, zelenjave, pri vrtnarstvu. Posodi imamo čezmejne težave pri državah, ki uporabljajo nekatere izdelke in drugih, ki jih ne. Tu vidimo velike konflikte. Pozor, ko gre za nacionalizacijo razprave. To je prvo. Drugo. Veste, da bomo prihodnji teden v Evropskem parlamentu glasovali o tem, ali naj sprejmemo poročilo Evropske agencije za zdravstvo prehrane. Kot veste, je prišlo do konflikta v odboru za proračun. Ta odbor priporoča parlamentu, da ne potrdi poročilo nadzorov. Torej, to je nekaj precej jasnega. V nekaterih strokovnih zborih ni preglednosti, kar pomeni, da moramo stvari prevetriti, zato da bodo stvari pregledne. Ne gre za to, da bi se računi slabo uporabljali vsa finančna sredstva, ampak gre za to, da danes vemo, da ta odbor danes ne deluje tako, kot bi moral delovati. Ta agencija ne odraža vseh potreb po preglednosti parlamenta. Prav tako ne odraža vseh potreb po preglednosti državljanov. Potrebujemo vso znanstveno ekspertizo, danes imamo vsebinsko razpravo in če tega ne bomo imeli, potem parlament ne bo izglasoval tega poročila o proračunskem nadzoru. Pa posod Dante, bardzo prosim vas. Gospod Dante? Gospod komisar, slišali smo glavno vprašanje, dve majhni vprašanje bi omenili, omenjali ste pomoč kmetom ali v vašem predlogu predvidevate to, da bi imeli sedaj bolj strože merila glede invazivnih tujih vrst. Zdi se, da ko gre za nekatere invazivne tuje vrste, da se te komercializirajo kot določene rastline. In to velja tudi za živalske vrste, ne le za rastline, ampak pri rastlinah to povzroča več težav v naravi. Ali pa ste sprejeli ukrepe v tem, potem omenjali ste revidiranje eh, svežnja, torej zdravstvenega svežnja. Tu naj bi šlo za majhne proizvajalce, za tiste, ki se kvarjajo z neposredno prodajo. Tu imamo določene pogoje in če bi jih recimo realizirali kolektivno, če bi imeli nek okvirni dokument, potem bi videli, da je v praksi tako, da je zakonodaja predvsej obremenjujoča za majhne proizvajalce, ki se ukvarjajo z neposredno prodajo. Ali v tem higijenskem svežnju predvidevate kakšne ukrepe na tem področju? Hvala. Gospod Vojčahovski, potem gospod Hering. Hvala, predsedujoči. Nekoliko me skrbi stališče o prevozu živali. Tu vidimo jasno zavrnitev omejitve osmih ur ali katerekoli omejitve prevoza. Res je, živalski prevoz veliko stane. Potrošniki morajo plačati za to v trgovinah. To pa je tudi draže za kmete, ker dobijo manj za živali. Nekje je treba v te verigi plačati to ceno. Ko gre za prevoz na dolge razdalje, ko to traje več kot 24 ur, to stane zelo veliko, zato bi to morali resno preučiti ponovno. Zlasti, ko javnost pritiska na takšno mitve. Tu obstaja tudi možnost aktivacije podeželskih regij. Če omejimo čas potovanja, potem moramo imeti predelavo bliže kmetu v podeželskih območjih. Vem, da je to precej zapletena tema, težko je sprejemati zakonodajo o tem in veliko stvari je treba upoštevati pri tem, ampak mislim, da bi vseeno lahko razmislili o tem. Mislim, da bi morali najti rešitev za to, da bi omejili čas prevoza za živali. Kajti sedaj delam na poročilu o prevozu živali in nasprotju z nameni komisije. V uredbi, ki ste v veljavi, jasno piše, da bi to privedlo do omejevanja časa prevoza in rezultat je prav nasproten. Vse več je živali, ki se prevažajo po Evropi. Torej, to je vse večja težava, tako da sedanje rešitve niso dovolj dobre tega ne smemo zavrniti, ampak moramo o tem ponovno razmisliti. Hvala. Hvala, gospa Gerling. Potem pa bomo slišali odgovore komisarja. Tako kratko, kot se le da, hvala komisarju Daliju, da je prišel med nas. No, pravičujem se, ker bom omenila nekaj, kar sem že omenila, glede prevoza živali in srge za znanstvene dokaze, ki obstajajo za posebne pogoje prevoza konjev. Te omejitve so predmet živahne razprave. Govore o posebnih okoliščinah za konje. V vašem poročilu o prevozu živali je to omenjeno. Pred kratkim sem bila na EFSI, pogovarjala sem se s strokovnjaki in jasno so potrdili, da za konje veljajo drugačne okoliščine. Zato bi vas spošljivo prosila, da razmislite o mitvah hvala za to kategorijo. To ne pomeni, da boste odprli vrata za to omejitev preko meja. Ampak prosim, da razmislite o tem, kajti to gre za poseben primer. In mislim, da je zelo veliko znanstvenih dokazov, ki pozare na to. Veliko je tudi dokazov, da se koni za zakol prevažajo iz vzhodnih meja in z Venevopske unije. To se mora staviti. Potem drugo, glede gensko spremenjenih organizmov. Uporabite besedo nespravno, kar je predvsej zanimivo. To pomeni nekaj drugačnega v vsaki instituciji. Ampak kot jaz stvari razumem, je dansko predsedstvo jasno zavrnilo nadaljna pogajanja o svežnju o gensko spremenjenih organizmih za travo lani. Sprava. To pomeni,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 glede goljufije, prehrambene industrije. Pravzaprav nismo zabeležili dramatičnega povečanja goljufije v prehrambeni industriji. Pred kratkim smo slišali poročila o tem incidentu industrijske soli v nekaterih živelih iz Polske na češkem. Zdi se, da to traja že kar nekaj let, tako da ne gre za nedavni dogodek zaradi nekaterih gospodarskih vprašanj. Menim, da moramo biti nenehno pozorni, zato da bi lahko stvari nadzorovali in se bojevali proti goljufiji. To poznate. Žal pa je to nekaj, kar se bo nadaljevalo in to bo še vedno vplivalo na nas, ne le pri proizvodni hrane, ampak tudi v številnih drugih primerjih. Tako da ne moremo stvari zanemarjati boju proti tem praksam. Potem odpadki pri hrani. To smo sodelujem s kolegom, komisarjem Potočnikom, glede živilskih odpadkov in pričakujemo sporočilo o tem prav k malu. To je res pomembno vprašanje. Odpadna hrana. Vsak državljan proizvede 180 kg odpadne hrane na leto. To je res nekaj, kar vpliva na okolje, pa tudi na gospodarstvo lahko to posledično vpliva. To je več plasno vprašanje. Skupaj s komisarjem Potočnikom sem sodeloval na konferenci lani. Šlo je za odpadno hrano. Tam so bili vsi interesni udeleženci in res bi rada bolje razumela vse. Radi pa bi tudi izobraževali državljane glede odpadkov. Recimo, lahko bi živila različno označevali glede na rok uporabe. Če imamo natančen datum ali pa ne. Če imamo datum, potem gre za zdravstveno vprašanje. Torej pravimo, tega ne smete uporabiti po tem roku. Ampak če pravimo, da se nekaj lahko uporabi do, best before, gre pa tu za kakovost, kar pomeni, da ni roka uporabe, ampak eh, po določenem datumu živilo še vedno lahko uživate, ampak izgubi na kakovosti. In če se tega zavedamo, potem bomo s tem prihranili veliko odpadne hrane. Potem zdravila. Komisija bo sprejela zakonodajni predlog v prvi polovici leta 2013. To je časovnica in menimo, da je to predvsej praktično. Tudi zato, ker želimo to združiti z našimi predlogi o protimikrobiološki odpornosti. In tu smo slišali še eno vprašanje. Radi bi tudi videli, če lahko stvari spodbudimo in na tem delamo z industrijo. Gre za raziskavo o razvoju odpornosti specifičnih veterinarskih cepiv, ki se lahko uporabijo v živalskem svetu in ne za ljudi, ne v človeškem okolju. Tudi na tem delamo. Potem prevoz. Ja, res moramo upoštevati znanstvene dognanja kot se le da. Pravzaprav Grem zdaj na srče razprave, tudi sam sem se prej spraševal o tem. Še vedno se sprašujem o tej potrebi po prevozu. Včasih moramo res razmisliti o poreklu označb, ko gre za živila. In to je povezano s prevozom. Po drugi strani pa, ko razmislim o tem, kaj se pravzaprav dogaja, ko pomislimo o industriji, ki je bila prestrukturirana v Evropi, Potem vidimo, da je prišlo do popolnega prestrukturiranja. Klavnice rastejo, vse večjih je, večje so. Tu smo slišali o zaprtju majhnih klavnic. Mogoče se ne strinjam nujno s tem, ampak to se dogaja že več let. Sedaj skušali obrniti ta proces. Tega ne moremo imati zlahka. Previdni moramo biti. Glede tega, kaj bi radi storili in glede tega, kakšna je idealna situacija, in po drugi strani glede tega, kaj je lahko praktično pri izvajanju. In v tem trenutku ne bi bilo dobro, če bi šli na novo zakonodajo, bolj specifično glede ur prevoza, ampak osredotočimo se na izvrševanje. Najprej se osredotočimo na izvrševanje in potem bomo videli, kako bomo lahko uporabili najboljšo sodobno tehnologijo za to. In za to gre. Gospa Polsen je svetovala, da bi imeli okvirno zakonodajo pri dobrem počutju živali. Ja, prav s tem se ukvarjamo sedaj. Sestavili bomo okvirno uredbo, ker se povsem strinjamo z vami, da je to najboljši način dela. Potem želimo imeti tu tudi nekaj fleksibilnosti pri preučevanju dobrega počutja živali. Bolj se osredotočamo na rezultate, kot pa na posamične procese in postopke. S tem se želimo ukvarjati. Potem prehodno obdobje, ja, ponovno se posem strinjam z vami, mislim, da je bilo to javno zabeleženo, da se moramo učiti iz izkušenj, ki smo jih imeli, ki sem jih sam imel nedavno. Tu gre tudi za kokoši mesnice in za stavbe, ker se hranijo. Mislim, da ne vidim težav pri dolgih prehodnih obdobij, ampak prosim, ko imamo dolga prehodna obdobja, moramo zagotoviti tudi to, da je to krito v programih implementacije vsake državi, tako da lahko komisija to nadzoruje, da so ti procesi implementacije res usklajeni s tem. Le tako bomo lahko zagotovili, da bomo na koncu res imeli dobro implementacijo naših državah. In potem bo mogoče napočil čas za to, da bo komisija kriva za to, če pač ne bo sprejela nobenih ukrepov v mestnem času, ko bi jih lahko sprejemala. Glede na sedanje stvari, komisija ne more delovati, dokler se ne bo zaključilo prehodno obdobje. Tako so naše roke posem zvezane, tako je. Glede nikotidonidov, slišal sem poročilo Italijo o tem. Omenjali ste čebelarstvo, obvestili so nas o teh poročilih. Takoj smo sprejeli ukrepe, vsi smo poslali poročilo. Naj opravi temeljito analizo teh poročil, zlasti zato, da bi preučili doziranje. Če bilo uporabljeno doziranje v laboratorijih primerno in pravilno ali ne, če gre za isto vrsto doziran, ki jih imamo na naših poljih. Sedaj pričakujemo poročilo EFSE o tem, kmalo bomo to prijeli. Potem dioksin v jajcih države članice menijo, da je to predvsej pomembno vprašanje. Tu imamo programe strogega nadzora, to se izvaja v različnih državah članicah, tako da to spremljamo. Potem smo videli ta nedavni primer v Nemčiji, kjer smo imeli to vprašanje dioksina lani in reči moram, da ko je bilo to odkrito, je prišlo do hitrih ukrepov v Nemčiji in res je, situacija je bila k malu pod nadzorom potem uvoz izdelkov iz drugih držav. To je res pomembno vprašanje. Gospa Juso je to omenjala. To je res pomembno vprašanje. Glede na pravila svetovne trgovinske organizacije ne moramo uporabiti dobrega počutja živali kot izgovor za omejevanje informacij iz držav. Zato moramo res povdariti to, kar je rekla gospa Jusa. Posem se strinjam z njo. Naše politike o dobrem počutju živali niso osredotočene le na dobro počutje. Seveda verjamemo v to, ampak gre tudi za kakovost živela. Zato, kaj, kaj bi morali upoštevati in se na to osredotočati. Tobačni izdelki sedaj. Ponovno, res je. Tu gre za delovna mesta pri proizvodnji tobaka, pri listih tobaka in ja, lahko vam zagotovim, da je to povsem upoštevano pri oceni učinka, ki smo jo pripravili. Ampak tobako povzroča tudi smrt. 650 tisoč ljudi umre zaradi tobaka vsako leto tu gre za veliko izgubo ljudi, tu je tudi za gospodarska izguba. Ne gre le za trpljenje teh ljudi. To je tudi velika gospodarska izguba. In to je tudi velik pritisk na vzdržnost našega zdravja na splošno. Potem nacionalizacija, razprave zlasti o gensko spremenjenih organizmih, Res je. Glede tega vprašanja lahko rečem, da je komisija delovala na zahtevo 12 držav članic in menimo, da je to dobro predlog. To je dobro predlog, zato, ker predlog, je zemljepisna in logistična situacija v številnih državah takšna, da moramo sprejemati specifično odločitev vsake države, zlasti, ko gre za pridelavo gensko spremenjenih organizmov. Mislim, da to ne bi smelo ustvariti težav, glede na to, ali imamo več gensko spremenjenih organizmov v Evropi ali ne. To obstaja. Ne gre za to, ali bomo imeli ponovno to vprašanje ali ne več, ampak o tem se pogovarjamo in še več bo tega v prihodnosti. Evropa bo pod vse večjimi pritiski zaradi vzdržnosti hrane. Rast proizvodnje gensko spremenjenih organizmov bo vse večja v drugih državah. S tem se moramo soočiti. Zato Pozivam vse k temu, da se soočimo s tem logično in objektivno. Poštevati moramo vsa varnostna vprašanja, vsa okoljska vprašanja, ki se tu porajajo. Kot veste, ko sem na začetku mandata preučil vse predloge, sem rekel, da sem za inovacije, ampak sem za odgovorne inovacije zato da bi zagotovili varnost in tudi prednosti za družbo. In zaenkrat se trudimo na tem področju. Ko gre za preglednost dela EFSE, ja, reči moram, da smo že veliko postorili v EFSE, zato da bi zagotovili preglednost. Tu gre za vprašanje, ki slišim že od začetka mandata. Tu, od vas. In zagotovim vam lahko, da sem od takrat res pritiskal na to in še vedno se trudim za to, da bi imeli več preglednosti v EFSA. E EFSA je tudi sprejela veliko ukrepov za to, da bi preverila vse posameznike, ki so bili vključeni v znanstvene ocene. EFSA časih pač pride do težav, zato ker so ljudje ljudje. Ampak zagotovim vam lahko še enkrat to, da sprejemamo ukrepe in komisija ustraja na tem, da se takoj sprejmejo ukrepi, tudi v kontekstu tega, da je pač EFSA avtonomen organ. Tako da ne moremo EFSI ukazovati, kdo naj bi bil v tem ali drugem odboru. Smo pa jasno rekli, da ne razmišljamo le o dejanski preglednosti, ampak tudi o percepciji preglednosti. To je zelo pomembno. Ne govorimo le o dejstvih, govorimo tudi o zaupanju državljanov. Ko IPSA nekaj potrdi, mora to storiti najbolj primeren način. To podpiram, kot veste. Vedno lahko slišim različne komentarje, različne ukrepe, ki jih moramo sprijeti na tem področju. Trdno verjamem da je to najbolj pomembno. Invazivne tuje vrste. Kolega Potočnik je vodilni na tem področju, nenehno se pogovarja o tem, kaj storiti na tem področju. Glede manjše rabe pesticidov tu sodelujemo z industrijo in s kmeti in upam, da bomo zelo kmalo imeli poročilo o tem. Glede tega, kaj se bo zgodilo s predlogom gensko spremenjenih organizmov, ja, ponovno lahko rečem, da je tu parlament zelo jasno predstavil stališča, o tem je glasoval. Svet mora še vedno odločiti, kakšno stališče bo imel svet še nima dokončnega stališča. Marca svet ni dosegal dogovora. Ne vemo, ali bo to ponovno omenjeno junija ali ne. Če bo to ponovno omenjeno junija, bo verjetno sprejeto stališče na svetu in potem gre za razpravo o teh dveh stališčih med svetom in parlamentom. Gre za to, da potem razrešimo stvari, kot bodo to predstavili obi instituciji. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Nimamo več časa za druga vprašanja. To je vse, žal, zaenkrat. Ampak upam, da bo komisar zopet prišel k nam, zato da bomo lahko slišali še več mnen. Tega si želimo. Hvala še enkrat, gospod komisar. Sedaj bomo prekinili zasedanje za minuto zaradi tehničnih razlogov. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Gospe in gospodje, gremo na glasovanje. Pripravite svoje lističe. Uh, Thank uh, you.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

osnutku poročila Luisa Capulasa Santosa glede spremembe uredbe 73 skozi 2009 v zvezi z uporabo neposrednih plačil kmetom za leto 2013. Czy możemy zaczynać?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 najprej osnutek poročila Luisa Manuela Capolasa Santosa. Tu gre za spremembo uredbe sveta 73 skozi 2009 v zvezi z uporabo neposrednih plačil kmetom za leto 2013. Vloženih je bilo 14 predlogov sprememb. To je vključeno na seznam proračunski odbor je predstavil mnenje, priporočil je, da predlog komisije sprejmemo. Se želi poročevalec oglasiti, preden glasujemo, prosim. Um Hvala, predsedujoči. Le za nekaj trenutkov. Prvič bomo glasovali o tem glede svežnja reform SKP-ja. To je zelo tehnična uredba, ampak vseeno je temeljnega pomena. Zato, ker moramo ohraniti prehodno obdobje. Mojih in drugih predlogih sprememb odražamo glavne pomisleke držav članic. Tako da mislim, da moramo v mojem poročilu in predlogi spremem, za katere sem hvaležen, poštevati ta vidik tako, da bomo imeli mirno prehodno obdobje med sedanjim modelom in novim modelom SKP-ja. Hvala sekretarjatu, komisiji, vsem službam, hvala za vso podporo pri sestavi tega poročila. Kot sem rekel, to je res zelo tehnično poročilo. Dziękujemy posłowi sprawozdawcy. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Predlagam, da kar nadaljujemo. Predlog sedem, glasujte, prosim. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Rezultate vidite, tako da vam je jasno kako je potekalo glasovanje, ta predlog spremembe je zavrnjen. Predlog 8. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Najlepša hvala. Predlog spremembe 9. Glasujte, prosim konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 10. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 11. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejet. Člen 1, točka 4a, nova točka. Tu imamo ustni predlog spremembe. Gospe Magines, izvolite. Hvala, predsedujoči. Ustni predlog spremembe se nanaša na člena 68 in 69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 Gremo naprej. Predlog 12. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Gremo naprej. Predlog 13. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Hvala predlog 14. Poročevalec, vidim, sodeluje, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa gremo na zakonodajni predlog, kot je bil spremenjen. Glasujte, prosim konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o snutku zakonodajne resolucije. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tem, ali naj začnemo glasovati pogajanja s svetom v kontekstu sprejetja dogovora v prvem branju. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. na drugo glasovanje, sicer nas čaka poročilo Jamesa Nicholsona. Ali bi se poročevalec želel oglasiti pred glasovanjem? Izvolite. Hvala, predsedujoči. Danes glasujemo o mnenju, ki se nanaša na označevanje govejega mesa. To smo preložili zadnje seje odbora, ker je komisija pripravila nekoliko spremenjen predlog. Spremembe se nanašajo na usklajevanje, izvajanje delegiranih aktov, nekoliko bolj tehnično. Spremenjen predlog je bolj zadovoljiv za parlament, po mojem mnenju. Vseeno pa sem uložil dva predloga sprememb glede sankcij, torej kazni kazni bi morale biti predmet delegiranih aktov, ker bi s tem parlament imel nekaj nadzora nad celotnim vprašanjem v prihodnosti. Hvala. Minuta prerve bo prišel tam svojičonce. Za minuto prekinjamo sejo, ker je prišel predsednik odbora nazaj v dvorano. Okay, okay. Ok, chiedo scusa, ma. Pravičujem. Dobro. Glasujemo odstavek deset. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Glasujemo o triindvajsetem predlogu. konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o predlogu 24. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 25. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. 26. predlog, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Dobro. Mislim, da je sprejet. Glasujemo o predlogu 27 in 28. O obeh predlogih glasujemo 27 in 28. 27 in 28 glasujemo skupaj, konec glasovanja, zavrnjen nasta oba predloga. Glasujemo o 60. predlogu spremembe. Konec glasovanja. Zavrnjen. Glasujemo o 29 in 30 skupaj. Glasujte, prosim. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 5. Glasujte, prosim. Glasujemo o petem predlogu spremembe. Konec glasovanja. Mislim, da je predlog sprejet. Dobro, gremo naprej. Predlog 31. Konec glasovanja sprejet. 32 in 6. Glasujemo o obih predlogih sprememb naenkrat. 32 in 6. Konec glasovanja. Predloga sta sprejeta. Glasujemo o 34 in 35 skupaj. Glasujte, prosim. 34 in 35 predlog spremembe. Konec glasovanja. Predloga sta zavrnjena. 33. predlog. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 37. predlog, glasujte prosim. Konec glasovanja o 37. predlogu. Zavrnjen. 40. predlog. 40. predlog. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog osem. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 36 in 42 glasujemo obeh krati. Konec glasovanja. Predlog je sprejet predlog 39 in 41. Glasujemo o obeh skupaj. Konec glasovanja. Sprejeto. 43. predlog. 43. predlog. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Glasujemo o predlogu 44. Glasujte, prosim. Lion in ostali. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Glasujemo o predlogu 47. Glasujte, prosim. 47. predlog, kot je res in ostali, konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 49, glasujte prosim. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Petdeseti predlog. Glasujte prosim. Predlog 50. Konec glasovanja zavrnjen. Predlog 53. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 55. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 61. Glasujte, prosim. Predlog 61. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 62. Predlog spremembe. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Mislim, da je sprejet. In še 57. predlog spremembe. Glasujte, prosim. Tudi ta predlog je sprejet. Sedaj pa vodne izjave. Vodna izjava 1. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. predloga 11 in 12, glasujemo. Glasujemo obih predlogih skupaj, 11 in 12. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 2 in 13 glasujemo skupaj. O drugem in 13. predlogu glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 58. predlog, glasujte prosim. Konec glasovanja. Mislim, da je predlog zavrnjen. Glasujemo o tretjem predlogu spremembe, glasujte prosim. Predlog mislim, da je sprejet. Konec glasovanja. Seveda 15. predlog glasujemo. Mislim, da je predlog sprejet. Predlog 59. Ja, glasujemo o predlogu spremembe 59. Sprejet tudi ta predlog. Ne? Ja, sprejet. Predlog 4. Glasujte, prosim konec glasovanja. Mislim, da je predlog zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o 16. predlogu. Ne? 17. Se upravičujem, glasujemo o predlogu spremembe 19. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Mislim, da je predlog sprejet. Predlog 20, glasujte prosim. Konec glasovanja. Mislim, da je predlog sprejet. In predloga 21 in 22 skupaj. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predloga sta zavrnjena sedaj pa glasujemo še o mnenju, kot je bilo spremenjeno. Ste vsi glasovali? Dobro, predlog je sprejet oziroma mnenje je sprejeto, tako da čestitamo gospodu Nikolsonu. Ja. Napačnemu sem prej čestital gospodu Nikolsonu. Sergio, to komu moram čestitati? Ne, tudi Sergio ne. Dobro. No, komorkoli že, hvala vsem. Niti Garcia Perez, komu pa? Gospodu Nikolsonu. Allora, adesso, kolegi, abbiamo... Kolegice in kolegi, sedaj pa nas čaka razprava za zaprtimi vrati, torej brez nazočnosti javnosti.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 dobbiamo la... tutti quelli che non sono membri del Parlamento devono Tisti che niste člani parlamenta, prosim zapustite dvorano. Čaka nas srečanje za zaprtimi vrati z komisijo. Govorili bomo o prihodnih merilih za opredelitev območi z omejenimi možnostmi. Kot rečeno, brez nazočnosti javnosti, samo člani parlamenta. Membri del parlamento, inklusi funkcionari di gruppo tudi uradniki, ki delujejo v okviru skupin, lahko ostanejo v dvorani, seveda.